Kolegice in kolegi, čez eno minuto bomo začeli. Vsi tisti, ki ne boste podali razlage svojega glasu, lepo prosim, da zapustite dvorano čim prej. Thank you. Zdaj bomo začeli. Začeli bomo s poročilom o zdravju živali. Za eno minuto dobi besedo gospa Morvaj. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársai! Sorry, madam, but I do apologize. Oprostite, ampak potrebujemo nekaj več miru u dvorani. Gospa Morva, izvolite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 zato da se bo tam kaj naučil o demokraciji. Upam, da mu bo uspelo. Kar zadeva zdravje živali, pa želim povedati naslednje. Vse, kar je v Evropski uniji povezano z kmetijsko politiko, gospodarsko politiko in z industrializacijo kmetijske politike, vse to škodi zdravju živali, po mojem mnenju. Vse, kar škodi malim podjetjem, je nekaj, česar ne moremo podpreti, zato bi bilo boljše, če bi preprosto poskrbeli za zdravje živali. Hvala, gospod Kil. Lepo prosim, eno minuto vsak. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Podprla sem to poročilo o zdravju živali, kajti predstavlja progresivn napredek na področju evropske zakonodaje. In še z osebne ravni vam lahko povem, da podpiram tiste reforme, ki spodbujajo zaščito živali. To je vprašanje, ki je seveda pomembno za moje voljivce v okrožju West Midlands. Potrebujejo več ukrepov na evropski ravni, še posebej si želijo, da bi človekoljubno obravnavali osamele živali in ustvariti moramo preventivne ukrepe, ki jih moramo upeljati v tem poročilu, še posebej kar zadeva prenosljive bolezni živali. To je ključnega pomena za to, da bodo živali ostale zdrave. V zvezi s tem pozdravljam zavezo Evropske komisije, da si bodo prizadevali ščititi zdrave živali v EU in da bodo pomagale države članice. Gre za pozitivno poročilo, ki gre v pravo smer. Hvala. Gospod Hannan, izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. V današnjih dneh si mislimo, da bo zakonodaja nekaj dobrega, zato da pokažemo, kako dober človek smo, naprimer. Ne upoštevamo pa posledice zakonodaje. No, v svezi s tem je treba nekaj omeniti. Obstaja protislove. Protislove med zdravjem živali in pojavljanjem bolezni, ki so omenjene v tem poročilu. Pred 40-50 leti je bila uvedena masovna proizvodnja živali in zaradi tega so se pojavile bolezni ko smo se odločili, da želimo imeti ekološke kmetije in tako naprej, so se bolezni še bolj razpasle. In zaradi te napetosti, ki potegneš črto med eh, zdravjem in dobrobitjo, so odločitve, ki bi jih morale sprejeti oblasti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Pospešil za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča, podprl sem to poročilo, podpiram vsako poročilo, ki seveda zadeva zdravje in dobrobit živali, gre za tehnične norme in standarde, ki bi morali preprečevati širjenje bolezni. To bi moralo vključevati tudi postopke, ki bi morali veljati, če pride do epidemiji. Nekako mi je žal, da to ni povezano z etičnimi normami in eh, postopke glede blaginje. Lepo je videti, da je komisija podala izjavo v zvezi z vidiki blaginje živali. Tehnične norme bi morali še dodelati, ampak mislim, da je dobro, če si v prihodnosti bolje pogledamo vprašanje zdravja živali. To so živa bitja in razvite civilizacije bi morale skrbeti tudi za nje. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedajoča. V zadnjih letih se je napredek na tem področju upočasnil. Danes pa smo naredili korak naprej. Sprejeli smo zakonodajo za zdravje živali. Zakonodaja, ki smo jo danes sprejeli, ni specifična, vseeno pa gre za korak naprej. In to bi res lahko predstavljalo mejnik za obravnavo živali v Evropski uniji in druge. Ta zakonodaja zagotavlja konkretne ukrepe, s katerimi bomo povezali zdravje in dobrobit, tako da bodo tisti, ki vzrejajo živali, morali za živalmi ravnati tako, kot je treba, zato da živali ne bodo izpostavljeni trpljenju. To bo veljalo tudi za vse živali, ne samo za živali v etništvu, ampak tudi živali na prostosti. Podpiram to, kajti po mojem mnenju je to novo izhodišče za val dejavnosti na ravni Evropske unije, zato da bomo vsem živalim zagotovili več zaščite. Hvala. You, Hvala, gospod Mamekins, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V tem poročilu govorimo o protimikrobni odpornosti in o ukrepih, ki so povezani s tem. Govorimo tudi o tem, da bi morali antibiotike uporabljati bolj previdno. Zahtevali smo relevantne podatke o uporabi antibiotikov in da bi te podatke seveda posredovali Evropski komisiji. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Na tak način bomo lahko spodbujali zbiranje podatkov in oblikovanje bolj učinkovite strategije upoštevati je treba, da je od zdravja živali odvisno tudi naše zdravje. Zato je to zelo pomembna resolucija, ki jo podpiram, neodvisno od tega, ali ljudje jedo meso ali ne, ampak zdravje živali pomeni tudi zdravje ljudi, tako je tudi prav. Hvala, gospod Polčak. Za udeljenje slova, ja, jaz sem rovnež. Eh, pod... Hvala lepa, gospod predsednica. Tudi sam sem podprl to poročilo. Ne gre za vprašanje, ali nam je mar za živali ali ne. Mislim, da je v odgovornosti vseh, da podpirajo boljšo obravnavo živih biti posod. V starem Rimu so bile živali stvari, zdaj to več ne velja. Obravnavati jih je treba kot živa bitja, ki trpijo, ki imajo čustva in so del našega okolja. Vendar, obenem moramo povedati tudi, da tukaj ne govorimo samo o pravicah živali, tukaj govorimo o pravicah državljanov, kajti pravice potrošnikov so povezane v ta večji ekosistem, v okviru katerega je treba obravnavati pravice živali. Odpornost na antibiotike je velik problem, kajti antibiotiki se veliko uporabljajo v Evropski uniji in o tem bomo kmalo imeli razpravo. Hvala, gospod Takola. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvalil bi se poročevalcema gospe Paulsen in gospodu Salimoviču. Mislim, da je to zelo pomembna tema. To moramo ustrezno obravnavati in v tem poročilu prvič združujemo zdravje živali z zdravjem ljudi. To je zelo pomembno in omenite treba zmanjšano uporabo antibiotikov v Evropski uniji. Tako bomo poskrbeli, da bodo antibiotiki učinkoviti tudi v prihodnosti. Poslanki antibiotikov v mesu živali so oslabili učinkovitost antibiotikov in nekaj treba storiti v zvezi s tem. Smo v tržnem gospodarstvu in imamo skupni trg, zato moramo poskrbeti, da bomo poskrbeli za zdrave živali in tudi ljudi. Hvala. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Podprl sem to poročilo in pohvaliti želim odbor Agri, pa tudi poslance, ki so delali tako trdo na tem poročilu. Preprečevati moramo prenosljive bolezni, ker to ogroža ljudi in živali. Ne samo zaradi dobrobiti živali, ampak tudi zaradi javnega zdravja. Ključnega pomena je, da vzpostavimo jasen okvir, zato da bomo odkrivali bolezni in grožnje. Prav tako moramo ugotoviti, kdo je odgovoren v vsakem primeru. Izvajati pa moramo seveda dobro zakonodajno področje dobrobiti živali. Rezultat, ki ga pričakujem, je, da bomo zmanjšali uporabo antibiotikov v živalih in da bomo s tem izboljšali kakovost življenja živali, pa tudi kakovost naših kmetijskih proizvodov. Kar zadeva Irsko, 40 odstotkov pridelka izvozimo, še posebej govedine in to poročilo nam bo pomagalo ohraniti zelo visok standard, ki ga že imamo. Hvala. The Hvala lepa, sedaj pa poročilo Parabela. Besedo dobi gospa Morvaj. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, spet smo priča hinavščini Evropske unije. Po eni strani oskrbo sadja in zelenjavo v šolah Eh, podpiram, ker s tem lahko podpiramo lokalne kmete, to je lepa ideja, ampak jaz se sprašujem, kje pa so ti lokalni kmeti? Niso oni tisti, ki bi dobili podporo. Torej, nihče ne podpira njihovih uh, kmetij. Eh, morali so porezati svoje sadno drevje, praktično ni več lokalnih eh, manjših kmetij, kajti Evropska unija je te kmetije in nasplošno mađarsko kmetijstvo za svojo gospodarsko politiko uničila. No in sedaj imamo to majhno tolaž, da lahko otroci v šoli vse uživa sadje in zelenjavo. Gospa Gil. Hvala lepa, podprla sem to poročilo, čestitam poročevalcu za dobro poročilo. Uh, Dobro je, da bomo od leta 2017 imeli v proračunu postavko za ta program in da smo um, tudi letni proračun za ta program zvišali za 20 milijonov. To je tema, ki mi je zelo pri srcu, kajti. V letu 2005 sem uložila svoj prvi uspešni predlog spremembe v zvezi z schemo razdeljevanja mleka. Dobro je, da ta schema ponuja bolj zdravo alternativo tistim um, priboljškom slabše kvalitete, ki, jih, uh, ki si jih otroci lahko privoščijo v šolo. No, to je samo eden izmed pozitivnih vidikov članstva. Velike Britanije v, v Evropski uniji. Gospod Henan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj sem 17 let, eh, no upam, da po referendumu več ne bom tukaj, ampak to je drugo vprašanje. In nikoli k meni v zvezi s tem programom ni lobiral eh, noben nutricionist eh, ali učitelj, Pri tem eh, zadevi so pri meni lobirali samo kmetje. Eh, in res se sprašujem, eh, kako smo prišli do te točke, ko o tem odločamo na ravni Evropske unije in ne na ravni regionalnih ali pa lokalnih skupnosti. No, ravno zato, ker imamo toliko lobistov v Evropski uniji, zato, ker se nič več ne sprejema na lokalni ali regionalni ravni, je tudi Evropska unija tako zelo privlačna za vse te lobiste. Gospod Nekov, sam sem glasoval za to poročilo. Gre za schemo pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadmi, zelenjavo, bananami in mlekom. Mislim, da bomo sedaj lahko sprejeli veliko boljši sistem, bolj uravnotežen sistem tudi za mlade. Bi pa rad podaril tudi to, da morajo biološki proizvodi biti vključeni v to schemo. To se mi zdi izjemno pomembno. Biološki proizvodi so boljše kakovosti, so tudi bolj naravni. Nova uredba, ki bo začela veljati avgusta leta 2017, poudarja proizvajalce, predvsem lokalne proizvajalce, ter proizvodnjo, ki se dogaja v bližini potrošnikov. Ogromno otrok prihaja iz šibkejših socialnih slojev in bodo lahko koristili to schemo. Hvala. Hvala, gospod Pospišil. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem se nekoliko obotavljal pri odločitvi, na koncu sem podporil poročilo. Mislim, da gre za veliki ziv za mlade ljudi in njihov način prehranjevanja, debelost in nezdrav način življenja je marsikaj problem. In ravno zato sem podporil ta predlog. Ta predlog bi moral uh, pripomoči k boljšim, bolj zdravim odločitvam tudi v šolah. Seveda tega ne moremo usiliti v šolah, ampak mladi ljudje in otroci morajo imeti vsaj uh, to možnost. Postavlja se vprašanje, ali pri tem pomagajo subvencije, ampak čas bo pokazal, ali so subvencije bile učinkovite, ali pomagajo mladim ljudem, oziroma ali bo šlo samo še za eno obliko subvencij kmetom. Po določenem času bi morali uh, pregledati, revidirati to schemo, preučiti bi morali, ali uh, Eh, je schema učinkovita in ali so otroci v šolah dejansko uporabili to možnost eh, bolj zdravega prehranjevanja. Gospod Mamikins. Hvala lepa. Na kocki je zdravje naših otrok in eh, tudi izobraževanje naših otrok. To je hrbtenica Evropske unije, otroci so naša prihodnost. Če ne bo otrok, tudi ne bo prihodnosti. sam sem podprl eh, schemo razdeljevanja sadja in zelenjave v šoli. Mislim, da je to dobra schema, dober program. Na ta način eh, lahko damo otepljivo podporo tudi našim kmetom. To je pomembno za državo, kot je moja, za Latvijo, ki je zelo trpela zaradi, zaradi uvedbe sankcij strani Ruske federacije. Svežo, sveža zelenjava in sadje je veliko boljša za otroke, kot pa recimo popečen krompirček. Subvencije ne bodo presegle 20 milijonov evrov na šolsko leto in mislim, da je ta pomoč vsekako upravičena. Dziękuję pani predsednik za udeljenje slova. Gospod Polčak, hvala lepa. Gospa predsedujoča, e, no, ta zgodba ni zgolj črno-bela. Res je, da bi podporo določenim proizvodom morali sprejeti samo v izrednih razmerah. Sam sem se obotavljal, eh, na koncu sem podporil ta predlog, kajti predlog je veliko boljši kot lanski. V Češki republiki je schema razdevanja mleka zelo uspešna, več kot 600 eh, tisoč eh, učencev, otrok lahko sedaj uživa te proizvode, no ni, ni nujno, da so vsi absolutno zdravi, ampak uh, Vsekakor so boljši od Coca-Cola in drugih eh, prigrizkov, ki so seveda veliko bolj nezdravi. Eh, podpora sladkorju, mleku, zelenjavi, sadju je tukaj manjše zlo. Treba je spodbujati takšno prehranjevanje pri mladih ljudeh, pri otrocih, to je boljše, kot pa da kasneje odpravljamo škodo. Gospa Zaborska hvala lepa. Podprla sem ta predlog, kaj ti schema z razdrvanja mleka je zelo pomembna za Slovaško. Po statistiki je poraba mleka na Slovaškem najnižja. V Slovaški so leta 2004 začeli izvajati strategijo oziroma schemo razdeljevanja mleka. V šolah so lahko tako otroci in starši kupovali mleko po nižjih cenah, v šolah so nastavili tudi mlečne avtomate. No, uživanje mleka se sicer manjša po celotni Evropski uniji in zato je dobro, da uh, podpiramo uživanje mleka uh, da skušamo spremeniti prehranjalne navade, to lahko prav gotovo eh, pozitivno eh, prispeva k eh, zdravju. Hvala lepa, gospod Takula. Hvala lepa. Podprl sem to poročilo, zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Tarabeli. No, vem, da to ni ključna naloga Evropske unije, ampak tudi to je pomembno. Gre za vprašanje javnega zdravja prehrana v šoli ima prav gotovo opraviti z javnim zdravjem. Tukaj treba povdariti, da je to še zelo pomembno za javno zdravje. V Evropski uniji danes zaznavamo vedno širši pojav debelosti, diabetesa, zaradi tega, ker otroci uživajo preveč sladkorja. In zato pozdravljam to pobudo spodbudo za razdaljevanje sadja in zelenjave v šoli. Gospod Hennan je zelo pameten, spet je bil zelo uh, kritičen do Evropske unije, zelo je zavest svoji, svojim stališčem, no, za razliko od njihovega premijeja Camerona, ki je napravil popolni preobrat in danes govori popolnoma drugače kot pred nekaj tedni ali meseci. Gospod Šonkeli. Hvala lepa, glasoval sem za to poročilo. Eh, mislim, da je schema dobra. Eh, omogoča eh, hranilne alternative učencem po celotni Evropski uniji. Mm, ravno to potrebujemo. Otroci ne dobijo vedno takšne zdrave prehrane. To neposredno prispeva tudi k ustvarjanju delovnih mest, s tem se borimo proti upadanju uživanja mleka ali zelenjave in sadja. Eh, dobro je, da bomo sedaj lokalne proizvode razdeljevali v šolah, torej gre za zelenjavo, sadje, eh, mlečne izdelke, recimo jogurt, sir. Eh, to je pomembno, na ta način lažje izpolnjujemo priporočila glede zdrave prehrane. In na ta način se tudi odzivamo na, hm, eh, na prehrambene potrebe otrok v posameznih regijah. Hvala lepa, sedaj pa naslednje poročilo, poročilo Fleckenstein, gospi Štajler, dam besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, podpiram pozive škotskih eh, predstavnikov pristanišč in sindikatov. Zavrnila sem ta predlog. Mislimo, da takšen. Enoten predlog eh, se ne odziva na razlike posameznih pristanišč v Evropski uniji. Zlasti to velja za Škotsko in Združeno kraljestvo. Eh, sedaj bomo začeli z procesom pogajanja in pomembno je, da poslanci v pogajalskih ekipah eh, in tisti, ki predstavljajo v svetu Združeno kraljestvo, izpostavijo legitimne pomisleke Združenega kraljestva na tem področju. No, še nekaj časa bo trajalo, preden bomo glasovali o končnem predlogu. In uh, tukaj moramo poskrbeti za to, da bodo v pogajanjih izpogajane izjeme za, uh, za britanska pristanišča, pa da bomo imeli dober rezultat. Gospod Gil. Uh, Moje volilno okrožje West Midlands je eno izmed redkih, ki nima pristanišča. Uh, Uh, je pa zelo pomembna, smo pa pomembna izvozna regija in uh, v tem pogledu smo odvisni od pristaniš za izvoz naših proizvodov. Prvič smo skušali modernizirati pristaniške storitve, bojim se, da nam to ne bo uspelo. Moji pridržki pri tem predlogu so naslednji. Predlog ne prepoznava razlike, razlike med, razlik med pristanišči v Evropi, prav tako ne blaži okoljskega vpliva pristanišča. Eh, zaskrbljena pa sem predvsem zaradi pravice do stavke in pravice pravnega sredstva. Eh, do pravnega sredstva. Tukaj bi lahko sindikati naleteli na določene probleme. Mislim, da bi lahko s tem razvodenili socialno politiko, eh, še bolj bi jo lahko razvodenili v trialogu in zato sem kot moji drugi kolegi glasovala proti temu poročilu. Gospod Hanan. Gospa predsedujoča, ta direktiva zelo jasno kaže na to, zakaj bi bilo Britancem bolje izven Evropske unije kot v Evropski uniji. Ta direktiva sploh ne upošteva posebnih lastnosti naše države. Evropska pristanišča so v veliki meri veliko večja in tudi razdalje med njimi so veliko večje kot naprimer to velja za britanska pristanišča. Poleg tega so precej subsidijalne subvencionirana. Pri nas pristanišča prinašajo veliko sredstev, Ministrstvo za finance, Antwerp in Rotterdam, naprimer, sta dve veliki pristanišči, ampak to, kar se tam dogaja, se nikakor ne odraža pri nas. Pri nas je ogromno konkurenčnosti tudi med zasebnimi pristanišči. Zakaj jih nismo vključili? Zato, ker so postali talci v razpravi od državnem financiranju med komisijo in parlamentom. Ta pomembna industrija v naši državi se zato, kot kaže, mora urediti strani drugih. Hvala lepa, gospa Curtin Darling. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasovala sem proti temu svežnju o pristaniških storitev, kajti za naša pristanišča, okolje in delavce je tu zelo malo dobrih stvari. Izpustili smo iz rok priložnost za to, da zagotovimo dobre okoljske standarde. Laboristi bomo še naprej sodelovali s sindikati in pristanišči za to, da zagotovimo ustrezno zakonodajo. Vendar se moramo spomniti tudi na to, da trenutni modeli, v okviru katerih Združeno kraljestvo lahko dostopa do notranjega trga, omogočajo ureditve, ki bi jih morali tudi mi spoštovati, ne da bi pri tem imeli možnost izraziti svoje mnenje ali glasovati o tem, do tega bi prišlo, če bi zapustili Evropsko unijo. Tako kot država, kot regija moramo ostati v Evropski uniji, ne zgolj z vidika delovnih mest, naložb in pravic, temveč tudi z vidika prihodnosti naših pristanišč. Hvala. Mr. Gospod Bašir. Hvala, gospa predsedujoča če ni pokvarjeno, tega ne popravljaj. To je star modr pregovor v angliškem jeziku, ki pa je očitno pri Evropski komisiji slabo preveden. Uspešnost, učinkovitost je tisto, kar merite pri pristaniščih. Če želimo biti globalno konkurenčni, moramo nagrajevati odličnost, ne pa da nižamo pogoje delovanja, ki bodo enaki za vse. Nažalost pa ta predlog počne točno to. Gre še za en primer tega, kako naj bi ena zakonodaja ustrezala čisto vsem akterjem. To pa bo negativno vplivalo na britanska pristanišča tudi iz trgovinskega vidika. Zaradi prekomerne birokracije bodo Immingham in Grimsby, naprimer v mojem volilnem okrožju, bila manj konkurenčna, to pa bo preprečevalo prihodnjo rast in naložbe. Sam sem glasoval proti tej zakonodaji, še naprej bom podpiral sindikate in delodajalce, ki skupaj sodelujejo za to, da bi oblikovali novo zakonodajo, ki bo streza tudi moj regiji. Hvala. Hvala lepa, gospod Mamikins. Jaz pa odjesno sprekšal, da je ta skupaj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zgodovinsko gledano so pristanišča igrala zelo pomembno vlogo, še danes jo igrajo tudi v gospodarstvu Evropske unije bolj pravičen sistem upravljanja je tisto, kar potrebujemo. To je ustrezen korak naprej. Evropska komisija je nedavno sprožila tudi preiskavo v Franciji in na nizozemskem zaradi podpornih schem za pristanišče. Državno pomoč potrebujemo na tem področju. Upoštevati moramo nacionalne posebne značilnosti. Zavedati se moramo, da ne moramo primerjati Rotterdama, naprimer, z majhnim mikropristaniščem naprimer v moji državi, Latviji. Nacionalne posebne okoliščine igrajo izjemno pomembno ulogo pri samem delovanju pristaniš. Ne smemo pozabiti niti na pravice delodajalcev in delavcev. Sindikati trdijo, da združevanje ni mogoče, zato sem glasoval proti poročilu. Hvala lepa, gospa Makovej este important să avem reguli contabile stricte și clare pentru porturile din rețeaua. potrebujemo stroga jasna pravila za vsa pristanišča ki so vključena v omrežje v omrežje potrebujemo preglednost pri izvajanju pristaniških storitev ne želimo si niti monopolov niti tihotapljenja boriti se moramo proti tem pojavom glede razpisov za nudene teh storitev, ti bi morali biti pregledni, odprti, rezultati morajo biti tudi javno objavljeni. To je zelo pomembno tudi za Romunijo. Pri nas imamo kar nekaj pristanišč, Konstanca Galina in tako naprej. In ta pristanišča so vključena v omrežje TNT. Želimo preglednost, ne želimo monopolov, želimo stroga, jasna pravila za urejanje pristaniških storitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, sam sem glasoval tako kot skupina pri tem poročilu. Veliko dobrih predlogov najdemo v tem poročilu. Poročilo kot tako je dobro. Dobro je tudi, da se zauzemamo za več preglednosti in jasnosti, ko gre za pristanišča upoštevati moramo tudi pravice delavcev v pristaniščih. Po drugi strani pa si moramo ogledati tudi vse tisto, o čemer smo se pogovarjali v Parizu na COP21. Rekli smo, da bomo oglikove izpuste zmanjšali. Če želimo doseči te cilje, bomo morali, po mojem mnenju, bolj pogosto uporabljati tudi pristanišča. V mojem okrožju imamo pristanišče v Šenonfons, ki je globje pristanišče kot katerokoli drugo v Evropi. To pristanišče lahko veliko prispeva tudi, ko gre za naprimer sprejem večjih ladi in vlačilcev, ki prihajajo iz drugih pristanišč. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zakonodajni okvir, o katerem govorimo, naj bi zmanjšal zlorabe na trgu, povečal gospod konkurenčnost, tudi ko gre za pristaniške storitve. Zagotoviti moramo neodvisen nadzor, potrebujemo tudi ustrezen neodvisen mehanizem za spremljanje storitev. Z vsemi deležniki se moramo pogovarjati, se z njimi posvetovati, omogočiti moramo tudi možnost pritožb na neodvisne organe. Zaradi šipk evropske zakonodaje so tudi naša pristanišča trpela. Zagotoviti moramo več javno-sosebnih partnerstv pri oblikovanju infrastrukture. Uredba, ki smo jo danes sprejeli, no, čeprav nismo o tem končno glasovali, naj bi zagotovila določeno pravno varnost za pristanišča in s tem bomo zagotovili tudi veliko večjo preglednost. Prosim vas, da ste nekoliko bolj počasni. Še imamo čas do končnega glasovanja in upam, da bomo večjo mero pozornosti zagotovili trajnostnim ekološkim pristaniškim storitvam, zato da bomo zagotovili tudi boljšo energetsko učinkovitost. Hvala. Hvala lepa. Gremo naprej na naslednje poročilo. Boj proti goljufijam, gospa Morvaj. A korupcióval és a közpénzek elcsalásával. Hvala lepa za besedo. Ko govorimo o korupciji in o goljofijah, mislim, da nas čaka še veliko dela. Mislim, da je res pozitivno, če bi storili več na tem področju. Ampak na osnovi izkušenj vemo, da tudi tukaj obstajajo težave. Naprimer, če si pogledamo, kaj se dogaja v Romuniji. v Romuniji naj bi se borili proti goljofijam, ampak to se zlorablja za politične namene. Te izkušnje kažejo, da tega ne moremo podpreti. Nisem mogla podpreti poročila in čeprav poročilo prispeva k temu, da lahko bolje nastopom proti goljofiji, tega nisem mogla sprejeti. Zelo sem stroga za vsemi. Ena minuta, gospod Gil. Boj proti goljofijam je prednostna naloga za Evropsko unijo. No, vsaj odkar sem sama članica parlamenta, pa tudi že prej. Kar pozdravljam pri tem poročilu je, da izpostavlja izzive predvsem na področju varovanja finančnih interesov Evropske unije z bojem proti goljufijam lahko vzbudimo v državljanih tudi večje zaupanje v nas. To poročilo podarja, da obstajajo nekatera področja, kjer mora kar nekaj držav članic storiti veliko več, tudi moja država, Združeno kraljestvo. Zdaj se mi pomembno, da priznamo to, da prihaja do precejšnjih goljufij v Evropski uniji, predvsem zaradi dogajanja na ravni držav članic. Komisija se je v tem poročilu zauzela, da bo redno objavljala poročilo o boju proti korupciji v Evropski uniji. Tu je dobrodošel korak. Dobro je tudi, da harmoniziramo metodologijo za izračun stopen napake v državah članicah in na evropski ravni. Ampak pomenljiv boj proti goljufijam pomeni tudi to, da potrebujemo zakonodajo, ko gre za minimalno stopnjo zaščite za žvižgače. Hvala. Gospod Pospišil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Hvala lepa predsedujoča. Pozdravljam to poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. To poročilo zelo dobro opisuje vprašanja, s katerimi se srečujemo v praksi. Ko se krši zakonodajo namerno in z veliko nonšalance. E, nisem pa podprl tega poročila na koncu, zakaj ne, naj razložim. Mislim, da ni to pravi način za boj proti težavam, da sedaj vzpostavimo novi urad javnega tožilca. Ta novi urad, po mojem mnenju, ne bo izboljšal boja proti goljufijam. Proti goljufijam se je potrebno boriti s pravosodnim sistemom posameznih držav članic. Samo tako bomo lahko odkrili in se borili proti goljufijam. Hvala lepa. Gospod Mamikins. Hvala lepa. V primerjavi z letom 2013 je stopnja korupcije leta 2014 narasla za 36 odstotkov. In nepravilnosti so se povečali za 48 odstotkov dosegli smo 16 tisoč primerov. Tudi računsko sodišče je o tem govorilo in imeli smo kar nekaj težav tudi pri plačilih eh, stopnja, napak je bila 4,4 odstotke, torej veliko sredstev je nepravilno porabljenih. 120 milijard evrov bi naj bila vsota izgub. To so torej uradni podatki. O neuradnih podatkih ne vemo nič. Torej predlog komisije, da bi naj vsi dokumenti bili javno na voljo, to lahko podprem. Hvala lepo. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje poročilo. Poročilo Mlinar in besedo dobi gospa Morvaj. Prosim. Eh? Hvala lepa verjetno mi ni potrebno razlagati, zakaj nisem podprla tega poročila. Naj samo povzamem nekaj iz tega poročila. Vse politike Evropske unije, notranje in zunanje, naj bojo razvite tako, da bodo vsi moški, ženske, fantje, dekleta in drugi imeli svoje prednosti. To je torej poseben niz vrednot Evropske unije. Naj mi kdo razloži. Imamo torej moške, ženske in druge spolne identitete. Kako pa bi naj zakonodajalci potem namenjali posebno pozornost ljudem, katerih identitete pravzaprav ne poznamo? To je prvo vprašanje. Drugo. Ko govorimo o 300 evrih, kolikor dobijo mađarski zdravstveni delavci. To je prava tragedija, o tem bi morali govoriti. Tudi vam vse najboljše za dan žena in vsem ženskam dobro je bilo, da smo lahko glasovali o veliko poročilih in da smo se pogovarjali tudi o pravicah žensk. Pomembno je, da govorimo o enakih možnostih za oba spola. Smo leta 2016 in mislim, da je skrajni čas, da to zadevo razrešimo. Države članice so precej počasne pri izvajanju kar precej naših priporočil. Če si pogledamo razkorak v plačah, potem številke v Združenem kraljestvu kažejo, da je razlika še vedno 9,4 odstotka. In v času svoje karijere bodo ženske zaslužile 300 tisoč funtov manj kot moški. Odvati se moramo, če želimo doseči napredek, tako da bodo ženske lahko dosegle svoj potencial. Malo pa je žensk v inženirskih poklicih in tudi v IT sektorju. Tu imam izkušnje tudi sama. Hvala lepa, sedaj pa gospa Forenca. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki. Hvala lepa za pripravo tega poročila. Hvala lepa tudi za to, da smo danes ob dnevu žena lahko govorili in glasovali o tem. To je dan, ki je povezan z dolgo tradicijo, kar se tiče boja za pravice žensk. Vemo, da je to dolg, zelo dolg boj in mislim, da je torej zelo pomembno, da smo danes naredili še en korak v pravo smer. S tem poročilom želimo resnično doseči popolno priznanje oseb LGBTI. V Italiji se naprimer to še ne izvaja, ustredno, čeprav zakonodajo imamo. In to poročilo daje zelo jasna navodila določbe. Zato sem z velikim prepričanjem glasovala za. Hvala lepa, gospod uh, Mamikins. Skunze, uh, eh, istini pa ljuti. No... Hvala lepa, predsedujoča. Res je škoda, da smo morali pripraviti to poročilo. Ne glede na to, koliko dokumentov, resolucij, poročil pripravimo v Evropskem parlamentu, tudi mi nismo idealni. Še prav posebno, kar se tiče vprašanja enakosti med spoloma. Enakost med spoloma je zelo pomemben vidik v političnem življenju. Če se želi Evropski parlament držati teh načel, bomo tudi lahko kaj spremenili. In to bo potem dober primer za države, za druge države članice, druge organizacije na načeljih, ki so v tem poročilu. Torej, podprl sem to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Zaborska. Hvala lepa, predsedujoča. Kar se tiče zahteve, da bi naj odboru za enakost med spoloma dali posebne pravice, to zavračam, ker bi to bil potem nekakšen super nadodbor. Nihče, niti ženske, ki delajo v tej instituciji, ne potrebujejo take nove funkcije, kot bi bil stalni poročevalec za enakost med spoloma. To je predlog, ki ga je razvil odbor FEM. Enakost med spoloma je enostavno, tak predlog je enostavno, samo nekaj, kar želi parlament sedaj uvesti skozi stranska vrata. Potem pa seveda obstaja tudi veliko nevarnosti. Sama opredelitev enakosti med spoloma je zelo kočljiva. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa, predsedojoča. To, da zbrišemo izporočila enakost med spoloma, pomeni, da ne cenimo dovolj visoko življenja tisoče družin in žensk v EU, ki se želijo posvetiti življenju doma in vzgoji otrok. To je zelo pomembno. Življenje otrok, življenje narodov in EU je na kocki. Zato je velika škoda torej, da Evropski parlament ne spoštuje družin, čeprav seveda ima parlament svoje najljubše teme in to je ena izmed njih. Zdaj. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo Hannibal in besedo dobi gospa Forenca. Prosim. Hvala lepa, predsedojoča. To poročilo je zelo pomembno. Naj razložim, zakaj sem glasovala za to poročilo. Danes smo v Evropskem parlamentu imeli razpravo o tem in ta je pokazala, kako veliko je tveganja za ksenofobijo in rasizem. Veliko ljudi lahko diskriminiramo. Prav tako pa smo videli, da tudi prosilce za azil ne moremo razlikovati po političnih in ekonomskih razlogih. Dostojanstvo pa moramo priznati vsem, moškim, ženskam, vsem. Seveda, tukaj gre za nekaj drugega. Večinoma imamo opravka z moškimi begunci in to je bilo zelo pomembno. Sedaj pa vidimo, da je tudi veliko žensk, otrok, ki želijo prečkati meje in žrtvujejo svoje življenje. Zato je to poročilo tako pomembno. Pomembno je, da ta fenomen tudi ustrezno analiziramo. Hvala lepa, gospa Morvaj. 13. odstavek tega strašnega poročila Honeybull. Oblike nasilja in diskriminacije po spolu bi morali biti zadosten razlog, da se išče azil v Evropski uniji vseh državah izvora trenutne invazije v Evropo vlada precejšna diskriminacija proti ženskam. Ta diskriminacija je podlaga za prošnjo za azil kot je povedala gospa Hannibal. Torej, ima pravzaprav vsaka ženska pravico priti v EU in potem ima podobno izvršljive pravice za svoje družinske člane. Torej, vsa vrata so odprta, Evropa je odprta in vsak lahko pride v Evropo. Pazimo se tega strašnega poročila. Gospa Gil, minuto. Predsedujoča. Ponosna sem, da Evropski parlament govori v imenu ene najbolj ranljivih skupin v naši družbi, gre za begunke. In čestitam kolegici Mary Honeyball, ki je pripravila to poročilo. Dekleta in ženske begunke, ki prihajajo na vrata Evropske unije, so sedaj že bolj številne kot moški. In seveda bežijo pred strahotami vojne, to je že dovolj hudo. Poleg tega pa obstaja še dodatno tveganje, da bodo izkoriščene samo zato, ker so ženske spolna diskriminacija, izkoriščanje. Okrepi, ki jih moramo sprejeti, da bomo zaščitili te matere, sestre in eh, hčerke, so jasni. Potrebujemo postopke za azil, ki bodo upoštevali tudi to. Potrebujemo boljše sodelovanje med članicami Evropske unije za boj proti trgovcem z ljudmi. Potrebno je imeti tudi infrastrukturo, ki bo dovoljevala, da bodo, se, da bodo ženske se lahko prkale in spale ločeno. potrebno je zaščititi te ženske. Hvala lepa. Gospa Gonzales Penjas. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, še vedno imam v ušesih to, kar je povedal gospod Tusk prejšnji teden. In sicer naj ljudje, eh, ki so gospodarski eh, priseljenci, ostanejo doma. To je obsodba na smrt za te ljudi, kajti ti ljudje niso eh, nezakoniti, eh, kajti eh, njihov status je opredeljen v mednarodnem pravu. 55 odstotkov teh ljudi je beguncev, ki jim grozi smrt v državah, iz katerih prihajajo in ta situacija je še toliko hujša za begunke treba je omogočiti zakonito pot v Evropo, zato da se ta tveganja omejijo. Sama sem glasovala za eh, to eh, poročilo, kajti ženske imajo specifične posle potrebe in zato je treba uh, zagotoviti tudi ustrezne pogoje za to. Hvala lepa, gospod Mamikin. Hvala lepa. Nekaj uradnih podatkov imam. Na začetku leta 2015 je 38 odstotkov vseh beguncev, ki so iskali azil v EU, bile ženske in otroci. Na začetku letošnjega leta se je ta delež še povečal, sedaj jih je že več kot 55 odstotkov. Jasno je, da ženske, otroci so najbolj ranljivi, še prav posebno v razmerah sporov in konfliktov, kot jih imamo sedaj. Zato je potrebno storiti vse, da bomo zaščitili človekove pravice za te randive skupine, še prav posebno za ženske in otroke. Ti potrebujejo zaščito. Podpiram poročilo, podpiram cilj poročila, ki izpostavlja ta vidik. V Evropski uniji moramo storiti vse, da bomo spoštovali najviše standarde, ki jih imamo in morajo dobro delovati gospa Zaborska. Hvala lepa, predsedujoča. Ženske, begunke in prosilke za azil so še prav posebno ranljive, še prav posebno, če so tudi matere. Občudujem jih in strinjam se, da jim je potrebno nameniti posebno pozornost in zaščito. Vendar pa te rezolucije nisem mogla podpreti, ker so te ženske spet postale talke ideološkega boja, kar se tiče vrednosti vsakega posameznega življenja, tudi nerojenih otrok. cinično je, če podpiramo pravico do splava. Tisti, ki to predlagajo, si ne želijo osvoboditve žensk, temveč njihovo zasluženjevanje in tega ne bom podpirala. Gospa Albiol Guzman. Smo glasovali za to poročilo, kajti danes, 8. marca, imamo še vedno na tisoče žensk, ki so uh, ujete na mejah Evrope, Evrope, ki je trdnjava, Evropa, ki obsoja begunce, eh, Evropa, ki izkorišča eh, te ženske, to so ženske, ki poskušajo preživeti, ki bežijo pred bombami, pred revščino in te ženske se na to To so ženske, ki eh, se borijo proti mm, okupaciji svoje države kot eh, palestinke, eh, ženske, ki se borijo proti okupaciji kot kurdinje, ženske, ki se borijo v Južni Ameriki, ženske, ki so lahko tudi žrtve umorov kot v Hondurasu. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Tako, zaključili smo z razlago glasovanj, sedaj pa je prekinitev, nadaljujemo ob 15. uri.